se z mnogimi financami špekulira. Mi pa želimo eh, produktivne strateške investicije in ne špekulacij. Hvala. Eh, hvala, Eder. protagonismo en este debate, tu abuelo, uno de los grandes héroes de la resistencia democrática española. Torej, ta razprava je končana. Hvala lepa za to, kako smo vodili to razpravo. Sedaj pa, ker govorim kot nekdo, ki ve, eh, kaj ste morali prebroditi v Španiji, glede na krizo, v kateri smo, moram povedati, da ste pravili dobro delo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o strategiji Evropske unije za podonovje komisar je že z nami, tako da komisarju Ševčoviču kar predajam besedo. Prosim. Mikrofon. By... Hvala lepa, gospod predsedoči. Podonov je, je zelo pomembno za Evropsko unijo, kajti zdaj ima 14 držav osem držav članic in šest nedržav članic. Več kot 100 milijonov prebivalcev tukaj živi in odkar smo uvedli to strategijo, smo še bolj prepričani v povezanost teh držav. In smo prepričani v to, koliko lahko pridobijo s tem, ko izboljšamo sodelovanje in usklajevanje njihovih ukrepov. Priča smo temu, kako lahko izboljšamo konkurenčnost, če ukrepamo skupaj, še prav posebno, kar se tiče podbora MSPM, politike trga delovne sile, um, varnosti in delovnih mest. Vemo, da je Podonavje tudi žarišče dveh zadnjih krogov širitve. Sedaj to strategijo uporabljamo zato, da bi dosegli naše potencijalne nove kandidate na Zahodnem Balkanu. Kot veste, je sporočilo o strategiji EU za Podonovje bilo predstavljeno strani komisije aprila 2011. Temeljili smo ga na štirih temeljih. Povezovanje Podonovja, zaščita okolja, blagostanje in okrepitev regije. Kako daleč smo prišli, koliko smo dosegli v tem letu izvajanja komisija trenutno pripravlja prvo poročilo, ki bo sprejeto na začetku leta 2013. Naj pa vam sporočim kratek pregled eh, trenutne ocene. Kot veste, je kolega komisar Han potoval po regiji in se je odrežil kar nekaj dogodkov na podlagi ukrepov, ki smo jih sprejeli. Strategija je proizvedla novo dinamiko razvilo se je novo sodelovanje na več ravneh, naj si bo na politični ravni, na podjetniški ali na raziskovalni ravni. Prvič smo videli, kako se države trudijo, da bi iskale skupne rešitve za skupne izzive in kako ta strategija postavlja, postaja hitro um, platforma za trajnostno sodelovanje. Zelo pomembno za prihodnje je, kako lahko usklajujemo nacionalne politike in politike na ravni EU. Jasen primer, kako lahko to storimo, je bilo skupno delo ministrov za promet, ki so sprejeli izjavo o ohranjanju Donave in tam so konkretni ukrepi, kako lahko izboljšamo razmere na Donavi. EU pomaga s tem, da nudi nove možnosti za to, kako bi lahko obnovili eh, donosko floto, kako bi bila bolj zelena. Pomagamo pri eh, skladu za raziskovanje inovacije za podonove, pomagamo raziskovalcem, prav tako imamo eh, skupni center za raziskave, ki zbira podatke za podonove, da bi izboljšali spremljanje odločitev glede teh ukrepov in da bi izboljšali tudi upravljanje z okoljskimi podatki. Veseli nas, da je tudi policijsko sodelovanje postalo zelo pomembno na tem področju. In ne moramo spregledati tega, kako lahko skupaj pomagamo turizmu na tem področju. To je samo nekaj primerov. Včeraj je komisar Han odprl nov most med Romunijo in Bolgarijo v Kalafatu. In mislim, da je zelo pomembno povedati, da je to šele eh, drugi prehod na meji, ki je dolga 600 km. Upam, da bomo v prihodnje videli še več eh, več nacionalnih projektov, več kot 50 projektov, se že pregledu, pregled, skuša pregledati kot podonovskih in sedaj čakajo na to, da jih bomo izvedli, da jih bomo podprli in začeli izvajati v prihodnje. Vprašanje financiranja je seveda ključnega pomena. To je ključnega pomena za nadaljni uspeh. Strategija zadeva različne politike komisije in zato skušamo uvesti tudi element makroregionalnega sodelovanja v naš prihodni okvir za sodelovanje in operativnih programov, kjer bi morali potem videti, kako bi financiranje lahko tudi zadevalo te pomembne podonoske projekte. Naj spomnim, da je bila jasna zahteva strani sveta in Evropskega parlamenta, da naj ocenimo koncept makroekonomske strategije do sredine leta 2013. Mislim, da bi to bilo zelo pomembno za to, da ocenimo, kako uspešen je ta koncept. In za zaključek bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za zelo veliko pomoč, za tehnično pomoč strategiji za podobno, to cenimo to cenijo prejemniki, pa to ceni tudi komisija. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gracias, komisarju Osefkovič. Hvala, komisarju. Hvala, gospod podpredsednik. In na tem mestu dajem besedo kar govornikom, ki bodo govorili v imenu političnih skupin. Najprej gospod Matula uh, eh, Eles. Domnule komisar, evolucija. Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Razvoj eh, krize je potrdil dejstvo, da so med seboj povezani trgi bistveno bolj odporni, rezistentni kot pa fragmentirani trgi. Močnejša Evropa, zato pomeni bolj enotna Evropa, potrebujemo več Evrope. Predsednik Barozo je v Bukarešti ti prejšnji teden rekel, da je dosežen napredek, vendar ne dovolj. E, prijatelji kohezije in drugi se strinjajo, da je strategija za Podonavje pomembna za regijo oziroma za tiste e, regije, ki ležijo ob Donavi. E, ukrepi, ki so bili sprejeti, so posebne narave. E, dejansko je mogoče pravčiti sposobnost e, za integracijo e, na ravni multi-governance. To pomeni tudi odpiranje proti vzhodu in v tretje države. Podonav je podpira trajnostni razvoj, Eh, zaradi zmanjšanja cestnega prometa, zaradi ustvarjanja novih delovnih mest. Eh, to se je že sedaj odrazilo na sociokulturnih strukturah. Lahko bi ustvarili neko donovsko znamko, vendar pa tu obstaja še nekaj ovir. Eh, komisar Han je e, včeraj na gradbišču ob Donavi rekel, da bi morali zgraditi še več mostov na delu, ki je dolg več kot 600 km in kjer očitno obstaja samo en most. In tu bi imel vprašanje. E, stališče komisije je jasno nobenih dodatnih sredstev, nobenih dodatnih predpisov, nobenih dodatnih upravnih struktur. Ali niste mnenja, da določene točke, eh, da bi jih morali spremeniti in sicer eh, tam, kjer je prišlo do pozitivnih sprememb, zlasti tam, kjer interregionalno stvari nekoliko stojijo. Hvala, gospod Matula. Sedaj pa za eno minuto. Gospod Tabadži. Alomano kovelnike Šefšovič úr. Gospod predsedujoči, eh, zelo smo veseli, da je gospod Šefčovič podal izjavo, v skladu z katero je strategija za Podonavje je Eh, eden pomembnih dosežkov mačarskega predsedstva. To cenijo tudi vse druge države članice, eh, kaj ti eh, tu je največja pomankljivost, pomankljivo sodelovanje in skrajni čas je, da se sodelovanje tu izboljša in sicer na področju prometa, namakanja, ladijskega prometa in tudi na področju turizma. Plovnost Donave je pomembna naloga, tu mora tudi Mačarska še marsikaj postoriti. In enako eh, pomembno je to za Romunijo, Slovaško, Mačarsko, skratka za vse države, ki ležijo v Donavi. Pomembna je uporaba Donave v e, smislu namakanja, kajti te kapacitete reke danes skoraj da sploh ne izkoriščamo v reformi skupne agrarne politike, namreč v drugem stebru v, e, na področju razvoja e, podeželja so predvidene tudi sredstva za izgradnjo namakanja. Hvala lepa. Hvala, gospod Tabadži je govoril za politično skupino SD, za uh, skupino liberalcev za dve minuti. Uh, gospod Mihajl Teurer, uh, gospod predsedojoči komisar Šefkovič, uh, parlament je strategijo za podonav je vedno aktivno podpiral uh, in uh, sicer imamo tudi skupino za to področje, jaz sem namestnik podpredsednika in zato smo zelo veseli, da je danes ta tema na dnevnem redu. Uh, Eh, razvoj napreduje, tako kot je na primer ta most v Kalafatu, eh, to sem si poleti tudi ogledal, vendar pa eh, ta napredek ni dovolj hiter, še vedno obstajajo velike težave. Uh, župani iz Bolgarije poročajo, eh, da je pri gradbenih eh, delih eh, ob Donavi potrebno vprašati sedem ministrstev v Sofiji. Tudi druge države ob Donavi imajo občutek, da to področje ni v središču pozornosti. Zato pozivamo komisijo, da ukrepi postanejo bolj konkretni. V sedanjem proračunskem obdobju naj bi zagotovili sredstva za strategijo za Podonavje in v bodočem obdobju pa potrebujemo posebno proračunsko vrstico za podonavje. Imamo tudi konkretne projekte, potrebno je zgraditi upravne kapacitete, potrebno je podpirati mala in srednja podjetja, da sodelujo med seboj. E, nastali naj bi centri za prenos tehnologije, potrebujemo pa zlasti tudi več srečanj med e, ljudmi in e, to je potrebno podpirati, sicer to ne deluje. E, pisal sem kanclerki Merklovi in komisarju Levandovskemu in predlagal, da bi ustanovili neko skupnost za mlade. Tu se postavlja vprašanje, ali si komisija lahko predstavlja, da bi eh, to delo med mladimi tudi eh, podprla. Eh, mnogi mladi bi se želeli eh, srečati, vendar pa naprimer ne morejo plačati poti do teh srečanj. Eh, tudi parlamenti bi morali prevzeti močnejšo vlogo in tu upam, da mi kot Evropski parlament, da bomo prevzeli vodilno vlogo, da bomo druge nacionalne, regionalne parlamente povabili za to, da bi strategijo za podonavje še bolj omestili med naše načrte. Hvala, gospod Teurer v imenu zelenih za dve eh, minuti, gospa Lohbiler. Eh, hvala, gospod predsedojoči, spoštovani gospod komisar eh, Ševčovič, spoštovane kolegice in kolegi. Zelo dobro je, da je danes komisija podala izjavo glede izvajanja strategije EU za Podonavje. Za nas eh, poslance ni vedno enostavno priti do relevantnih in časovno bližnjih informacij. Še težje je to za civilno družbo in pri tem je zaželjeno, da v vseh državah ob Donavi ta e, civilna družba deluje, da se vključuje in sooblikuje strategijo za podonavje. Kako pa to lahko stori, če ni pravočasno e, obveščena o stanju izvajanja? Zato vas prosim e, v komisiji, da skupaj z državami partnericami storite vse, kar je potrebno, da bomo redno dobili z vaše strani relevantne informacije glede izvajanja te strategije. E, prav tako vas tudi prosim, da mi odgovorite na pisno vprašanje Eh, ki sem ga podala skupaj eh, z eh, kolegico julija 2012. Pri tem gre za področje plovnosti. Tukaj zlasti za zagraditev prosto tekoče Donave eh, na eh, Bavarskem med Straubingom in Flishofnom. To je še posebej dragoceno eh, naravno področje, to je področje, kjer živijo mnoge redke živalske vrste. Zaradi te gradnje pa bi to področje popolnoma uničili. Tudi prometno, politično je zgradnja tega dela nesmiselna. Komisar Han je podal odgovor, vendar vendar pa ne na vse dele vprašanja. Zlasti ni odgovoril na vprašanje, ki se glasi. Eh, katere ukrepe bo podzela eh, komisija za to, da bi zagotovila transparentnost eh, pri odločanju in izvajanju in da bo zagotovila neodvisnost v skupinah strokovnjakov. Saj veste, ljudje tam se bojujejo za to, da bi Donava prosto tekla, zato je zelo bistveno dobiti jasen odgovor o tem, kakšen je vpliv na neodvisnost strokovnjakov. Hvala. Hvala, Loh Biller. v, sedaj pa za eno minuto kolega Angorakis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ukrepi v podonovski makroregiji nimajo opravka s potrebami ljudi, kot je stranska politika za poslovanje, infrastrukturni projekti, energetski projekti in uporaba vodnih virov makroregija ne govori o industrijskem ali kmetijskem razvoju. Gre za poglobitev enotnega kapitalističnega trga in to je povzročilo brezposelnost, veliko revščino in veliko bankrotov. To je vse v okviru Evropa 2020. Istočasno pa jemljemo vire in ne pomagamo s kohezijsko politiko viri kohezijske politike, ki bi jih naj uporabili, bodo večinoma pomenili profite za evropska podjetja in to bo pomenilo udarec za pravice državljanov in delavcev. To bo vodilo do še bolj neenakomerne rasti in delavci se bodo morali žrtvovati za podporo rasti, ki bo pomenila profite samo za manjšino. Hvala, dragi kolega. Sedaj gospod Štadler ena minuta za neodvisne poslance. Opozoriti želim na to, da je strategija EU za eh, Podonavje pravzaprav nastala na avstrijsko-romunsko pobudo. Avstrija ima pač tukaj zgodovinske izkušnje. In sicer eh, se ne želim dotakniti teh štirih stebrov, ki ste jih eh, omenili, gospod komisar. Iz dokumenta bi želel navezati samo na problematiko zračne in železniške infrastrukture. Tu je treba dejansko še marsikaj postoriti. Pogledal sem si tudi. Eh, kaj eh, se predlaga v povezavi z EU politiko in vidim tudi eh, samo Evropa 2020. Ravno ta sektor ima poseben pomen za ta prostor in to bi bilo idealno področje za delovanje za novi program Connecting Europe. In mislim, da mora komisija tudi pri svoji evalvaciji makroekonomske ocene posvetiti več pozornosti tej letalski in železniški infrastrukturi in tovrstnim povezavam predlagam, kajti tu so na voljo tudi ustrezna sredstva. Po mojem mnenju je dejansko smiselno tu začeti delovati eh, in s temi sredstvi eh, lahko v tem programu zelo veliko dosežemo za ta prostor in za celotno regijo in s tem tudi za Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Eh, s tem smo uh, zaključili uh, z govori predstavnikov političnih eh, skupin in eh, nepovezanega poslanca smo prav tako slišali, sedaj pa eh, kolegica Marija Gabriel. Do sedaj smo jo poznali kot kolegico, ki se je sicer pisala drugače, torej čestitamo k srečnemu dogodku, k poroki. Hvala lepa, gospod predsedoči. Gospod komisar, včeraj je bil predano promet nov most med Romunijo in Bolgarijo in vsi uradniki, ki so bili navzoči, so govorili o podonovski strategiji. Ta bo pomagala doseganju boljšega življenja za državljane v Evropi. Ocenimo, kaj smo dosegli do sedaj. Ocenimo izzive, pred katerimi smo in pomislimo na prihodnost. Najprej bi vas rada spomnila, da milijoni evropejcev pričakujejo rezultate od te strategije. Tako je tudi v Bolgariji. Vsak mesec, ko se sestanimo s predstavniki Ministrstva za regionalni razvoj, vidno, kako potrebno je eh, doseči cilje te strategije. Vidimo, kaj ljudje pričakujejo. Pričakujejo pristanišča, ceste, čisto vodo, turizem centre za mlade, MSP-je. Kaj vse še potrebujemo? Potrebujemo politično voljo za izpolnitev ciljev te strategije. Evropski parlament vas bo podprl, gospod komisar. Jasni cilji, jasne odgovornosti, enostavni postopki. To je zelo pomembno. Pa še dve stvari naj omenim udeležbo mladih v tej strategiji. Oni so tisti, ki so najbolj ustvarjalni, ki so najbolj inovativni. Mladi lahko pomagajo pri dosegi ciljev strategije. Potem potrebujemo strateške investicije. Glasovali smo o večletnem finančnem okviru. Na kaj se lahko zanašamo, gospod komisar? Samo, če bomo imeli ustrezne vire, usklajen pristop, lahko to strategijo spremenimo v strategijo treh da iz treh ne, da novim zamislim, novim investicijam in boljšemu življenju ljudi, ki živijo na tem območju. Ja, eh, hvala, Marija. Sedaj pa za eno minuto, gospa Dančila. Eh, hvala, Eh, gospod predsedojoči. Situacija v Podonavju se konsolidira, obstajajo države ob Donavi, ki so med tem države članice EU, to je izboljšalo sodelovanje in novo EU strategijo in tudi okvir za sodelovanje. Vse to bo, upam, pripeljalo do dobre prakse in do boljšega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni v Podonavju, zato da bi lahko dosegli cilj strategije EU in sicer eh, večjo izmenjavo znanstvene raziskave v eh, primeru onesnaženja. Vse to je zelo pomembno. To je pomembno tudi za eh, politiko in za korektno čezmejno sodelovanje, zlasti v primeru naravnih nesreč oziroma onesnaženja okolja. Države v Podonavju na ta način lahko skupaj dosežejo svoje cilje. Hvala. Sedaj pa gospa Jegle za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, naša strategija za Podonavje je pomemben projekt. Evropska unija se je odzvala na pobudo iz prebivalstva in ravno ta pozitivni angažma Eh, prebivalstva ob Donavi je pripeljal do nastanka te eh, izjemno eh, atraktivne makroregije. Pri koncipiranju strategije je bil zelo uspešno uporabljen pristop bottom-up. Evropski parlament pa je bil tukaj motor. V aktualni fazi izvajanja strategije je absolutno pomembno, da upoštevamo veliko voljo in angažma prebivalstva. Podonavska strategija ne sme zginiti v predalu, ampak mora biti udeležena udejanjena skupaj z lokalnim in regionalnim prebivalstvom. To strategijo je treba napolniti za življenje. Vaša izjava danes ima zato tako velik pomen. Cilj strategije je eh, razviti večjo razvitost, blagostanje ob Donavi, za vedno večjo povezavo, zlasti z boljšo infrastrukturo, za intenzivno menjavo in sodelovanjem eh, bomo v celotnem podobnemu dosegli trajnostno prihodnost. Zlasti področja eh, gospodarstvo in izobraževanje vzdrževanje sta za mene e, ključna elementa. Sodelovanje v ekonomsko-tehničnih projektih in sodelovanje na področju izobraževanja je tisto, od česar bodo akteri v Donavi imeli korist. Eh, v ta smis, v, v, za ta cilj e, naj bi Eh, poglobili izobraževanje v tem eh, področju in moja dežela Baden-Württemberg je tukaj zelo zgledna in tudi po letu 2013 eh, želim, da se strategija za podonavje nadaljuje in vključi vse politične ukrepe. Gospod komisar, to je prihodnost enega dela Evropske unije. Hvala. Hvala, draga kolegica. Sedaj pa še za eno minuto gospod Ertok. E, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, e, potreba po evropskih rešitvah e, postaja vedno bolj pomembna, prav tako tudi potreba po evropskih načrtih za primere naravnih nesreč. Reke povezujejo. Negativni primer je katastrofa pred dvema letoma, ko je iz neke mađarske tovarne stropeno blato izteklo v Donavo. Eh, potrebne so tudi dobre prometne povezave in sam kot eh, soporočevalec o transevropskih eh, mrežah smatram, da je plovba po rekah zelo pomembna, kajti to je dobro za okolje in ima še velike potencijale za razvoj. Hkrati pa moramo spoštovati emisijske cilje in širitev ni možna za vsak cilj. Pomembna je ekologizacija in varstvo okolja. To mora biti v ospredju. In danes je bilo eh, omenjeno, eh, da eh, naj bi del Donave med Straubingom in Fisofnom zagradili. To je negativen primer. To mora biti v ospredju, da Donava prosto teče. In CSU, minister za okolje v bavarski državni vladi, je to na srečo prepoznal. Sedaj mora o tem prepričati še bavarskega ministerskega predsednika in zvezdnega ministra za okolje, da je vsaka investicija v nadaljne študije nepotrebna. Eh, to je 60,5 milijonov evrov, eh, ki eh, naj bi jih Evropska komisija investirala dodatno v to študijo. To je žal stranvržen denar in to bi bolje porabili v tem smislu, kar je omenil kolega Teurer v sodelovanju med mladimi. V tej smeri bi morali iti v prihodnje. Hvala, kolega. Sedaj zaključujemo seznam govornikov. Gospa Loh Piler, vidim, da se želite oglasiti. Gospod Ertug, modra kartica, prosim, 30 sekund, hvala. Gospod Ertug, rekli ste, da je eh, potrebno ustvariti eh, boljše prometne povezave za rečno plovbo, hkrati ste omenili tudi varstvo okolja. Kako boste rešili to vprašanje pri izgradnji eh, dela Donave? Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Loch. Hvala lepa, kolegica Lohbihler, za to vprašanje. Res je, v strategiji za Podonovje imamo določeno protislovje. Po eni strani imamo varstvo okolja, po drugi strani pa moramo doseči tudi cilje tisti, ki želijo uničevati Donovo. In tukaj jasno pravim, ne smemo za vsako ceno doseči mobilnosti, kajti ladje, ki plujejo po Donavi, morajo po mojem mnenju se prilagoditi rekam in ne obratno. In če ta cilja postavimo na vredno drug ob drugem, potem lahko vse skupaj dosežemo. Ekologizacija pa je vse tako pomembna kot tudi ekonomska komponenta. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Ertuk. Tako s tem odgovorom na modro kartico smo zaključili ta del razprave. Sedaj sledi KHDI, pritegnite pozornost predsedojočega in eh, gospod eh, Vidal Quadras bo prevzel predsedovanje. Gospod Vidal Quadras bo morda to bolje opravil, veliko bolj sproščanje, kar se tiče časovne razporeditve pri postopku KHDI. Zelo veliko se vas je javilo v besedi in se gotovo razumete, da je Donova zelo dolga in teče prek veliko držav. Zato se tudi toliko ljudi javlja na to temo. Hvala lepa. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces al turno de... Dobro, torej, sledi postopek Catch the Eye. Minuta. Gospod Mesaroš. Köszönöm szépen, elnök úr! Hála lépa, gospod predsedoči, gospod komisár, zadnje leta je Donava se močno spremenila. Imamo izzive, s katerimi se ta regija sooča. Sedaj imamo boljšo povezljivost med regijami, med državami v regiji in sedaj med eh, Črnim morjem. Podonovska regija, mislim, da je regija, ki nam bo pomagale doseči gospodarski razvoj, konkurenčnost, boljše okoljsko upravljanje, veliko pa je tukaj potrebno še postoriti. Prav tako moramo modernizirati povezovanje točke na Donovi. Zagotiti moramo boljši dostop do instrumentov, ki so nam na voljo, torej boljša infrastruktura, alternativni finančni viri. To je tisto, kar potrebujemo za to, da bo na voljo tudi energija na cenejši in bolj varen način. Prav tako se moramo izogniti eh, tveganju in zato potrebujemo trdno sodelovanje. Donava zajema veliko držav Evropske unije in igra pomembno vlogo v, držav, v življenju državljanov kot Evropske unije. To pomembno tudi glede pomedetniške duf, duha, raziskovanja in tako dalje v regiji. To je zelo pomembna regija za celotno EU. Hvala lepa, gospod Mesaroš. Sedaj pa gospod Sogor, minuta. Köszönöm, elnök úr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strategija podanovja gre od Črnega morja do Črnega gozda. In zelo veliko držav vključenih in tako sedaj skušajo doseči raven Evropske unije ali bi naj to dosegli v prihodnosti. To je simbol povezovanja. To reka združuje vzhodni in zahodni del celine. Kar se tiče infrastrukture, pa mislim, da mora biti to del naše kohezijske politike. To je pravzaprav uresničevanje načrta za zelo pomembne države v tej regiji. Potrebujemo vsebino, specifične projekte v tej strategiji, projekte, ki bodo dobri za države članice, ki jih to zadeva, dobri za osrednjo Evropo ki bi tako dosegla hitrejši razvoj. Morda bi morali ponovno premisliti o nekaterih prednostnih nalogah. To bi bilo dobro, zato da bi zagotovili, da lahko dosežemo rezultate, ki resnično izboljšujejo eh, pogoje za življenje državljanov v tem delu Evrope. Zato želim uspešno delo vsem državam članicam. Upam, da bomo našli potencial za sodelovanje in za najboljši možni rezultat. Hvala lepa, gospod Sogor. se da pa gospa Tika, minuta. Pri rezoluciji od 15. februarja do. Hvala lepa, gospod predsedoči. Resolucija z 15. februara 2011 vključuje prošnjo parlamenta, da bi zagotovili in pregledali, kakšen napredek smo dosegli pri strategiji Evropske unije za podonovje in kaj vse smo financirali v tej regiji. Moje vprašanje za komisijo. Kdaj boste objavili prvo poročilo? Napovedali ste ga za naslednje leto, potem pa bi bilo aktualizirano vsaki dve leti. Nekaj moramo tudi si zapomniti. Forum za Podonovje redno prireja prireditve ravno za to regijo. Potem se usklajujemo z državami članicami glede prednostnih nalog. Dar pa ne vse države članice so nakazale sredstva za te projekte. In zelo različno je stanje na terenu samem. Zato bi radi pozvali tudi države članice, da zaključijo projekte in da v naslednjem večletnem finančnem okviru to zajamejo tudi za strategijo za Podonove. Potrebujemo proračunsko vrstico za Donovo. Gospod Pirker. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da moramo Podonove videti kot gospodarsko os in jo tako tudi razvijati. Tako bomo potem razvijali investicije na smisen in trajnostni način. Pojmeti moramo torej celovit koncept projekte, ki prihajajo z prometnega, energetskega področja, ki zajemajo industrijsko politiko in ki seveda potem segajo tudi na turistično področje. Uspešni pa bomo le, če bodo ti projekti tudi dejansko usklajeni. Zato predlagam, da bi podobno kot pri uresničevanju ključnih koridorjev pri DNT imenovali koordinatorja. Tako bi potem države članice določile časovne razporedi in eh, investicijske načrte in bi potem lahko ciljno delovali tako, kot je to pri ključnih koridorih pri TNT. Vprašanje za komisarja pa je sledeče. Ali meni, da bo uresničevanje podonovskega koridorja, ki je eden, ključnih, eden izmed ključnih desetih koridorjev, lahko poveza, bomo lahko povezali z razvojno strategijo za podonove? Hvala lepa, gospod Pirke. Sedaj pa gospod Cortez. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Najprej bi se rad zahvalil komisiji in tudi odboru za razvoj za to strategijo za Podonovje. To je velika prednostna naloga, ne samo za državljane, ki živijo v državah, skozi katere teče Donova, temveč za vse državljane Evropske unije. To je pomembno tudi za druge velike regije, kot je Kantabrija, Atlantska regija in ostale. To je zelo nova strategija. In tukaj gre za makroregije, ki so imele v eh, najnovejši zgodini velike težave. To potrebujejo. Hvala lepa, gospod Kortes. Sedaj pa minuta. za gospoda Luhana. Domnule președinte, e, domnule comisar. Hvala lepa, gospod predsedoči in gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Podonovska strategija je gotovo lahko pozitivna za regijo. V tem trenutku pa moram reči, da obstaja nekaj velikih težav strategija želi zagotoviti ekonomsko in socialno kohezijo v regiji. Zato najprej potrebujemo ustrezne finančne vire. Viri EU so omejeni, stopna absorpcije proračunskih sredstev Evropske unije je zelo nizka in mislim, da morajo države članice skupaj s komisijo si prizadevati, da bi ta sredstva bolje uporabili. to je seveda pomembno tudi za zasebna sredstva, za uporabo leteh. Šele takrat bo lahko podonavje postalo ekonomsko gonilo za Evropsko unijo, istočasno pa tudi faktor stabilnosti za več blagostanja v EU. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredsedajúci. Hvala lepa, gospod predsedajúci. Gospod komisár. Podonavje ponuja velike priložnosti za sodelovanje držav, ki ležijo ob Donavi. To je pomembna vodna pot, ki omogoča promet od Nemčije do Črnega morja. Mislim, da je vodni promet zelo pomemben, tudi kar se okoljskega vidika tiče. Če bomo torej izboljšali podonavje in če bomo Mm, omogočili tehnološke spremembe, tako da bomo lahko omogočili eh, večje prometne zmogljivosti na tej eh, reki, potem moramo to podpreti. Mislim, da moramo pozornost nameniti okolju in ocena vpliva mora biti del strategije za podonove. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Paška. Sedaj pa gospod Banki, minuta. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Kot mađarski poslanec v tem parlamentu moram reči, da pozdravljam eh, dejstvo, da je ta točka na dnevnem redu parlamenta. In predhodniki so vsi govorili o podporu tej strategiji. Tudi to pozdravljam. Zelo pomembno je, da resnično dosežemo otipljive rezultate. Konec koncev, če bomo bolje povezani, bo to lahko ustvarilo pozitivne rezultate, kar se konkurenčnosti, kar se ustvarjanja delovnih mest in tudi eh, trajnostnih delovnih mest tiče. Donava je naravna povezovalna točka in lahko se regija razvije kot celota. Poleg tega imamo tudi države članice, ki niso članice Evropske unije, oprostite, države, ki niso članice Evropske unije, ki jih lahko vključimo. To tako se lahko povežemo, sodelujemo in to je pomembno za prihodnost. Če si pogledamo sodelovanje med državami članicami Evropske unije in državami, ki niso članice Evropske unije. Kot mačar sem ponosen, da je naša vlada na mačarskem storila vse, kar je v njeni moči, da bi podprla ta projekt pred nekaj tedni, je poslala seznam državam članicam ukrepov, ki bi jih lahko skupaj izvedli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Banki. Sedaj pa Karbah. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Eno leto podonoske strategije je za nami, veliko se je zgodilo, sedaj moramo to oceniti. 150 milijonov evropejcev živi tukaj. 75 projektov je že bilo izvedenih. In mislim, da imamo dobro sodelovanje na upravni ravni, na ravni držav članic, na ravni mestnih občin, kjer se to dobro razvija. Pri državljanih pa te strategije še ne vidimo in tudi v spodnji Avstriji na področju, kjer je donova, smo imeli konferenco na to temo in želeli smo postaviti človeka v središče. Mislim, da je to naša naloga danes da strategijo za Podonavje razvijamo še naprej, da bo resnično sprejeta tudi strani civilne družbe. Potrebujemo prizadevanja za združevanje te regije in za boljše razumevanje, kajti zelo pomembno je, da še več teh vodnih poti izkoristimo. Sedaj izkoriščamo samo 10 odstotkov, vendar pa to moramo storiti samo tako, da bomo pozorni na okolje in biološko raznovrstnost. Hvala lepa. Gospa Karnbach. In sedaj za konec še gospod Pasesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podonovska strategija je bila za me vedno pomembna tema. Odkar sem kandidirala za Evropski parlament, sledim tej temi strategija za Podonavje skuša najti usklajene pristope za ekonomski razvoj regije. S to strategijo lahko izvedemo infrastrukturne projekte, ki so pomembni za celotno regijo. Kot je most, ki smo ga omenili, so financiran strani sredstva Evropske unije in predvidemo naslednje leto, bomo s tem tudi še nadaljevali. Potem še en projekt, ki je bil začet eh, leta 2011 in bo tudi pomenil veliko izboljšavo za turizem. Vidimo, kako pomembno je sodelovanje v regiji. Poleg tega pa imamo tudi pomankljivosti. Kar se tiče razpoložljivih sredstev, prihodni proračun Evropske unije mora nameniti dodatna sredstva za to strategijo. Hvala lepa, gospa Basesko. Tako smo končali s postopkom Catch DI. Pritegnite pozornost predsedujočega. To so bili vsi, ki ste bili na seznamu Catch DI, vključujoč špance. Imamo dolgo tradicijo, da konča komisija in seveda te ne bomo prelomili, tako da dobi besedo komisar Ševčovič. Prosim tako osvobodil sem se slušalk. Hvala lepa za to razpravo. Skušal se bom odzvati na štiri glavne teme, ki, so, ki smo jih slišali v razpravi okolje in promet, upravljanje, demokratični nadzor, preglednost in mladi, pa seveda tudi poročanje in izvedba. Najprej bi se rad zahvalil vsem za vaše posredovanje. Mislim, da je zelo dobro, ko vidimo, kako široka je podpora za naše skupne projekte. Mislim, da vsi verjamete v to, da Evropa potrebuje podonove, da lahko strategija za podonove ponudi še veliko in da šele začenjamo razumevati potencial tega, kar lahko dosežemo s to makroregijo, s tem pristopom do makroregij, kot je dejal predsedujoči, to je naša skupna zgodovina, skupna preteklost, pa tudi skupna prihodnost. Naj nadaljujem glede vprašanj, ki ste jih izpostavili gospod Matula, Tabajdi in Toerer, kar se tiče upravljanja in financiranja in okolja. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, če bi lahko dosegli dobre rešitve 22. in 23. novembra in potem v nadaljnih pogajanjih z Evropskim parlamentom v večletnem finančnem okviru. Mislim, da bo to šele začetek, če želimo biti resnično uspešni. Mislim, da bo zelo pomembno, da tesno sodelujemo z državami članicami, z regijami, prav tako pa moramo sodelovati pri načrtovanju glede ključnih projektov, ki jih je potrebno izvesti pod okriljem strategije za podonovje mislim, da bi bilo veliko pomoč tudi to, če bi sredstva namenili za projekte, ki, da bi sredstva namenili za projekte že zdaj, da bi potem vedeli, to so pilotni projekti, to so pomembni projekti za podonove in to so projekti, ki bi jih radi videli, da se izvedajo in financirajo s kohezijskimi in strukturnimi skladi v naslednjih letih. Pri komisiji želimo ta pristop vključiti že v osnutek uredbe o kohezijski politiki. Storili bomo vse, kar je naše moče, da bi to ukvirili tudi v skupni okvir in v programe partnerskega sodelovanja. Torej, Matera sta spraševala, kako bi komisija bila lahko bolj vključena v načrtovanje in pripravo teh projektov. Vidimo, da lahko to storimo z našo odrežbo pri pripravi partnerskih sporozumov in pri skupnem upravljanju in skupnih strateških okvirih. Mislim, da lahko vidimo, kot je bilo to vidno v razpravi, da v veliko državah članicah absorpcijska sposobnost eh, evropskih sredstev ni na zadostni ravni. Zato mislim, da bi lahko postorili še veliko, če bi bolje upravljali s temi sredstvi, če bi dosegli sinergije in bi ponudili dodatno finan praktično, tehnično pomoč državam članicam, ki imajo težave s tem. Mislim, da je to nekaj, na kar se moramo osredotočati in mislim, da bi tudi z novo finančno uredbo, ki je bila potrjena in ki ponuja nove načine poenostavitve postopkov, lahko dosegli boljše rezultate. Kar se tiče okolja in prometa, seveda je to vedno ključno vprašanje, kako uravnovesiti okoljske vidike in navigacijske potrebe, ko govorimo o tako pomembni vodni poti, kot je Donava. Strinjam se z vami, da je zelo pomembno izkoristiti neodvisno strokovno znanje. To je bil vedno pristop komisije. Potrebno pa je vključiti tudi državljane v razprave, česa si želijo, kako bi naj uravnovesili navigacijske in okoljske vidike v regiji. Zato mislim, da je vprašanje demokratičnega nadzora bolj tesno vključevanje državljanov in nacionalnih parlamentov zelo pomembno, ne samo zaradi tega, temveč tudi zaradi tega, da povemo, kaj lahko Evropska unija pravzaprav doseže, če bomo dobro izvajali projekte na področju strategije za podonove. Govorite o tem, da se moramo bolj posvetiti mladim. Strinjam se. Vidimo, da je brezposobnost po vsej Evropi zelo visoka med mladimi. Vidimo, da lahko veliko pridobijo s temi programi. In mislim, da je prednost na prednostno področje številka 7 točno tisto, ki se osredotoča na to vprašanje. Kako lahko združimo univerze, možnosti za uvedbo. Um, diplomskih in podiplomskih študijev za mlade in kako bi lahko zagotovili mobilnost v Podonovju. To bi bila zelo dobra priložnost za mlade, da se bolje spoznajo, pa tudi, da iščejo nadaljne možnosti za študij in kasneje za delo. Področje vodne poti Donave in prednostnih koridorjev, tukaj bi rad potrdil, da je Donava dejansko med desetimi prednostnimi koridori in bomo to tako tudi obravnavali v naslednjem večletnem finančnem okviru. In potem še zadnji niz vprašanj. Ti so govorili o tem, kako vas bomo obveščali, kako bomo poročali o tem, kaj se dogaja v strategiji za podonove, kot sem dejal. Sedaj ocenjujemo prvo leto kako se vse skupaj izvaja. In lahko vam zagotovim, da bo poročilo pripravljeno veliko pred junijem naslednje leto in mislim, da boste našli veliko dobrih izkušenj za naslednje obdobje, pa tudi veliko nauko bomo potegnili z tega, kaj bi lahko storili bolje. Tako da upam, da bo to tudi navdih za nove projekte, nove dejavnosti v strategiji za podonove. Hvala lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih.